Eh, končali smo razpravo. Eh, na naslednjem plenarnem zasedanju pa bomo opravili glasovanje o tej točki. Po dnevnem redu imamo predvideno spet vprašanja za istni odgovor v zvezi z kršitvijo svobode govore in diskriminacijo zaradi spolne eh, usmerjenosti v Litvi. Vse govornike prosim, da spoštujejo čas, ki jim je bil eh, dodeljen, zato da bomo lahko zaključili delo pred polnočjo. In sedaj dajem najprej besedo spoštovani eh, članici eh, eh, Intveld, ki je ena od avtoric vprašanja. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Gospod komisar, gospa komisarka, danes ni prvič, ko razpravljamo o zakonodaji, ki naj bi jo sprejel litovski parlament. Ta bi potencijalno lahko zelo negativno vplival na položaj gejev, lesbik, transseksualcev in biseksualcev v Litvi. In zaradi tega smo pripravili tudi resolucijo. Resolucija, ki jo predlagamo za glasovanje, ki bo jutri, je zelo jasna. S to resolucijo pozivamo litovske kolege, naj malo razmislijo o tem, in da naj zagotovijo, da njihova zakonodaja ne bo eh, diskriminirala LBGT ljudi. In eh, mislim, da postaja vedno bolj jasno, da potrebuje Evropska unija zelo močan pravni instrument, ki bo omogočal zagotavljanje temeljnih pravic. Eh, razpravljamo in razpravljali smo o kontroverzne zakonu o mediji, eh, ki je bil sprejet na mačarskem in sedaj eh, govorimo o podobnih rečeh. Kajti obstajajo vrednote, obstajajo skupne vrednote in pravice, ki so zapisane tudi v pogodbah. Ampak, ko pride do praktičnega izvajanja, pa nastanejo težave. In zato Eh, vas prosim, da upoštevate naš eh, predlog za pravice LGBT. Veliko smo naredili v Evropski uniji za enakost med spoloma, veliko strategij obstaja, potem je veliko strategij tudi za boj proti rasizmu in ksenofobiji ter socialni izključenosti. Eh, vse vrste strategij imamo za to, da okrepimo temeljne pravice, ampak nič nimamo za ljudi, ki spadajo v skupino LGBT. In zato potrebujemo strategijo za boj proti predsotkom, ignoranci, diskriminaciji, sovraštvu in da okrepimo pravice teh eh, skupin. Veliko primerov je. Danes razpravljamo o predlogih sprememb, ki so bile vloženi pred Evropski parlament, vendar vas to ne bi smelo uh, zavesti, da bi razmišljali, da homofobije ni tudi v drugih državah članicah. Komisarka, zelo me zanimajo vaši pogledi na to. Tu gre tudi za evropsko azilno politiko in sicer namreč gre za to. Eh, prosilci azila, ki azil iščejo zato, ker jih preganjajo zaradi spolne osmerjenosti, v neki državi članici morajo izvesti tako, Eh, imenovani falometrični test, ki je zelo ponižujoč. Ta test nima mesta v EU in mene zanima, kaj eh, naberava Evropska komisija v zvezi s tem narediti. Hvala lepa. Eh, gospa Lunaček, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Kolegica Intfeld je že eh, razložila, zakaj gre pri tej rezoluciji. Z njo se globoko strinjam in imamo vprašanje za vas, eh, gospa komisarka, kakšen terminski plan, kakšen roadmap predvidevate za probleme LGBT ljudi. Zato upam, da bomo glasovali za rezolucijo. Štiri člani, Sofi, eh, Intfeld sama in. Uh, Michael Cashman in Christopher Feldman, predstavljamo štiri politične skupine. Lani smo bili v Vilni v Litvi skupaj s eh, prvim eh, eh, dogodkom Baltic Pride, torej Baljski ponos, demonstracijo eh, homoseksualcev. In eh, nosili smo zastavo, s katero smo izrazili zaščito vseh. Kaj se bo torej nam zgodilo in tudi litovcem, ki bodo mogoče naslednje leto šli na demonstracije za enake pravice? Če bi to naredili, bi lahko bili oglobljeni eh, z 1200 evri zaradi javnega spodbujanja homoseksualnici ali je to res to, kar si ta parlament želi, ali je to res tisto, kar si parlament Litve želi. Litve, ki je država, ki se je pred 20 leti borila za svojo svobodo skupaj z eh, geji in lezbikami. In zato eh, sem zelo vesela, da gospa Grevoskajte, bivša komisarka in vlada že trdita, da je ta predlog eh, zakona neustaven in da ni v skladu za obstoječo eh, zakonodajo EU. In različne oblike spolne osmerjenosti so del vseh kultur, tudi litovske. In če si pred tem zakrivamo oči oziroma če to skušamo skriti pred ljudmi, to ni nič drugega, kot da uh, kot spodbujanje sovražnega govora in sovraštva. In tega si nihče ne želi, ne v tem parlamentu, ne v Litvi. In zato resnično upam, da bo ta parlament to resolucijo podprl in da bo to resolucijo eh, podprla tudi komisarka. Sicer tega ne potrebujemo, ampak bi bilo koristno. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gre beseda gospodu De Jongu. Najlepša hvala, gospa predsedujoče. Dovolite mi, da se pridružim temu, kar sta povedali prejšnji govornici. Ravno tako pa želim podariti še en vidik. Ne gre samo za določbe nove zakonodaje, ki bi lahko imela zelo hude posledice za eh, skupine LGBT v Litvi, ampak gre tudi za vprašanje priznavanja istospolnih eh, zakonov in gre za to, da bi se taka zakonodaja lahko uporabila tudi eh, za to, da se te vrste zakoni preprečujejo. Od komisije smo že dobili odgovor in v tem odgovor je zapisano, da obstaja pravica do istospolnih zakonov. kako se bo pa Litva obnašala do tistih, ki niso državljani Litve? E, sprejeta bo tudi zakonodaja, ki bo prav gotovo vplivala na e, stan oziroma na civilni status istospolnih porok. Moje vprašanje je naslednjo. Ali so službe komisije preučile vpliv tega predloga zakonodaje na istospolne poroke v drugih državah članicah? In kaj se zgodi, če neka država članica ne spoštuje take zakonodaje? Zanima me tudi, odziv v zvezi s poročilom o homofobiji. Komisija, mislim, je pripravila eh, letno poročilo. Vendar pa menim, da potrebujemo bolj podrobno poročilo o homofobiji v EU. Grazie, la parola all'onore. Najlepša hvala. Eh, sedaj pa dajem besedo gospod Flašikovi eh, Benovi, dve minuti. Najlepša hvala. Odkrito moram povedati, da ne razumem čisto dobro, kaj se v Litvi dogaja. Ali pa smo tako razočarani. To je nekaj, kar se ne bi smelo zgoditi. Sedaj smo v EU in smo napredovali pri razumevanju temeljnih človekovih pravic. In sedaj zgleda, da To ni čisto res. Mislim, da je predlagani zakon retrograden in v celoti ignorira to, kar nam je uspelo skupaj doseči v Evropskem parlamentu skupaj s komisijo, ko gre za temeljne človekove pravice. Govorenje o zaščiti otrok je samo izgovor. Otroke je treba zaščititi pred nasiljem, pred revščino. Za otroke moramo vzpostaviti izobraževalne sisteme, možnosti za osebni razvoj. Ampak moramo vedeti, da eh, otro, otroci ne, niso prizadeti, če gledajo izkaze ljubezni tudi od tistih, ki niso heteroseksualni. Zato bi morali razložiti Litvancem, da se motijo in kje se motijo. Povsem jasno bi morali povedati, da so taki zakonodajni poskusi v nasprotju z osnovnimi načeli EU, v nasprotju z pogodbami, v nasprotju z eh, listino o temeljnih pravicah in s konvencijo o človekovih pravicah. To je, e, to je zakon, ki uvaja diskriminacijo zaradi spolne usmerjenosti. Moje vprašanje je naslednje. Ali bi morali, oziroma v primeru, da bi ta zakon bil sprejet, ali bo komisija e, sprožila postopek zaradi kršitve proti Litvi? Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo komisarki Redingove. Gospa predsedujoča, dovolite mi, da najprej podarim naslednje. Komisija Eh, ima čisto jasno stališče do homofobije. Homofobija je brutalna eh, napad na človekovo dostojanstvo. O tem sem se pogovarjala tudi z Darijo Griboskajtke in z ministrom za pravosodje. In sicer sem se pogovarjala o predlogu popravka eh, upravnega kodeksa, ki uvaja, eh, ki uvaja globe za primere spodbujanja k homoseksualnosti v javnosti, potem pa predlagajo tudi spremembe v kazanskem zakoniku. Kolikor vem, so predložili sprejem te zakonodaje v litovskem zakoniku parlamentu in sedaj se pričakuje, da bo prišlo do sprejema pomladi letos. Drugimi besedami o zakonskem predlogu še vedno razpravljajo. Komisija preučuje ta predlog, s katerim naj bi se spremenila uh, upravni in pa uh, ka, uh, kazenski zakonik. Ravno tako preučujemo tudi drugo zakonodajo Litve in ugotavljamo, ali je v skladu z zakonodajo EU. Uh, Že leta 2009 je komisija izrazila svojo zaskrbljenost eh, litovskim eh, oblastem glede eh, kompatibilnosti zakonodaje o zaščiti mladoletnih oseb proti škodljivim učinkom zakonodaje EU. V skladu z našo intervencijo so ta zakon spremenili leta 2009 decembra in v tem zakonu eh, se govori o ogroženosti družine eh, in sicer o tem, da so vse oblike, ki niso set, set, heteroseksualne, lahko škodljive za mladoletne osebe. Preverjali smo usklajeno z direktivo o e-trgovini in o, eh, preverjali smo tudi, ali je litovska zakonodaja v skladu z načeli nediskriminacije in še vedno se okvarjamo s tem. Kar pa zadeva zakon o zagotavljanju informacij. Ta je začel veljati 18. oktobra 2010 in sicer piše, oglašanje oziroma audiovizualna komunikacija ne sme vsebovati manifestacij eh, v zvezi z spolno usmerjenostjo. Če bi te določbe ostale v zakonu, bi imeli isti problem. Tudi v skladu z direktivo o audiovizualnih sredstvih in medijih in to je tudi možna kršitev člena 21 listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Maja leta 2010 je komisija pisala letovski vladi in e, se je, e, je izrazila skrbljeno zaradi odpoveda v zadnji minuti Gay Pride manifestacije. Kajti Evropska eh, konvencija o človekovih pravicah v 12. členu govori o svobodi izražanja in to je tudi eno od načel, na katerem sloni Evropska unija. In potem je vseeno Gay Pride eh, manifestacija bi, bila organizirana 10. maja. Kar pa zadeva vprašanje možnosti oblikovanja posebne evropske strategije za boj proti homofobiji. To je prioriteta komisije ta, da zagotovimo, da bi evropska zakonodaja bila v celoti v skladu z evropsko listino o temeljnih pravicah, vključno z 21. členom le te, ki prepoveduje diskriminacijo zaradi spolne usmerjenosti. Kako bomo to naredili? To smo zelo jasno razložili v našem sporočilu o strategiji za efektivno eh, uporabo listine o človekovih pravicah, ki je bila sprijeta 19. oktobra 2010. In sedaj se bomo vrnili k temu vprašanju v letnem poročilu o uporabi listine. To letno poročilo tudi govori o napredku pri uporabi člena 21. To se bo zgodilo spomladi letos. In po tej logiki, tako imenovani falometrični test, ki je vključen v azilni postopek, to je del zakonodaja EU eh, e in je, to je neposredno povezano s 21. členom listine in 21. člen listine prepoveduje diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti. Povsem jasno je torej, če v zakonodaji EU oziroma če v zakonodaji EU, ki se uporablja na nacionalni ravni, obstaja diskriminacije, zaradi spolne osmerjenosti, mora EU intervenirati. Z drugimi besedami to pomeni, da ima Evropska unija oziroma komisija tu možnost posredovati. In naj zaključim, komisija je odločena boriti se proti homofobiji in diskriminaciji zaradi spolne diskriminacije in sicer smo pripravljeni se proti temu boriti uporabljajoč vse poobla, vsa pooblastila, ki nam jih zagotavlja, eh, ki nam jih zagotavlja pogodba. Kar pa zadeva državljanski status oziroma stan, nimamo namena predlagati nobenega zakona, ki bi posegal v materialno družinsko pravo držav članic oziroma ki bi spreminjal nacionalne definicije poroke. To je stvar sobzidjarnosti. Naša zelena knjiga o civilnem stanu je namenjena eh, čezmejnim problemom, kot je naprimer priznavanjem eh, rojstnih listov. Tu ne gre za eh, zakonodajo, ki bi zahtevala priznavanje istospolnih zakonov stvari ne smemo uh, mešati. Države članice so tiste, ki so predstojne za opredelitev tega, kaj je poroka. Drž EU eh, e pa je tista, ki je predstojna za zagotavljanje prostega pretoka ljudi in uh, za preprečevanje diskriminacije. To predvideva evropsko pravo in to dejansko uporabljamo tudi v praksi. Najlepša hvala, gospa komisarka. Sedaj bomo dali besedo. Eh, predstavnikom političnih skupin. Začeli bomo z gospodom Buzitilom eh, dve minuti. Hvala lepa. ELS eh, e je odločeno, na katerih sloni Evropska unija, zlasti spoštovanje človekovih prvic. Evropa se mora boriti proti vsem oblikam diskriminacije. To, To pa vključuje tudi diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti. Istočasno pa moramo spoštovati pravice vsake demokracije pod pogojem, da le ta štuje načela človekovih pravic in ne diskriminacije, da le ta razpravlja in sprejema nacionalno zakonodajo brez eh, poseganja eh, v subsidijalnost in brez obtožitev prezgodnega obtoževanja takih držav članic. Nam ni všeč ideja, da se obtoži neko državo članico, zlasti v tem konkretnem primeru, kajti te spremembe eh, litovski parlament niti še ni izglasoval in se s tem še vedno ukvarjajo litovski organi. Ne samo to, ampak te predlagane spremembe so že bile ocenjene kot spremembe, ki so v konfliktu z evropsko zakonodajo. Tako so ocenili sami litovski organi, ki so izjavili, da bodo sprejeli ustrezne ukrepe za odpravo te situacije in da bodo zagotovile spoštovanje načela nediskriminacije na podlagi spolne eh, usmerjenosti. Ta predlagana zakonodaja verjetno sploh ne bo sprejeta in zato ni nobene potrebe, da že vnaprej obsojamo to državo članico. Za zaključek. Vseeno pa upam, da bo jutri Evropska ljudska stranka lahko podprla skupno rezolucijo pod pogojem, da ne obsoja nobene posamezne države članice in pod, eh, po, eh, pod pogojem, da je ta rezolucija spremljiva. Hvala lepa. E, gospoda Morajesa ni in dajem besedo kolegici Latford za dve minuti, kolegici Latford v imenu skupine Alde. Hvala lepa, malo ste me presenetili, gospa predsedujoče. Resnično upam, da se bo Litva naučila iz izkušenj, ki smo jih imeli v Združenem kraljestvu. E, mi smo šli svozi svoje lastne eh, agonije, kaj ti mi smo tudi imeli zakon, ki je prepredoval spodbujanje homoseksualnosti v šolah. Potem pa David Cameron pred 18 leti rekel, da se je njegova stranka, konzervativna stranka, zmotila, ko je podprla ta zakon iz leta eh, 80. 88, ta je sedaj bil že razveljaven in rekel je, da bo Eh, da bo mogoče tudi predsednik vlade v Združenem kraljestvu eh, homoseksualec in eh, konzervativec. No, bomo videli, če se bo to res zgodilo. No, gospod Tanok mogoče ve kaj več o tem, ampak ta korak je mogoče zaslediti tudi v dokaj zmerni rezoluciji ALS e in upam, da bo mogoče to rezolucijo tudi podpreti. Torej, situacija v Združenem kraljestvu se je spremenila. Danes so eh, lastniki manjših hotelov mor, oziroma gostiln, ki niso v preteklosti sprejeli eh, gej paro, morali le tem plačati odškodnino. Eh, lahko ko so sicer razpravljali in povedali, kakšno je njihovo mnenje o seksualnosti, niso pa smeli diskriminirati eh, nekoga zaradi spolne usmerjenosti. Kajti prepovedovanje eh, tak, eh, takšnih manifestacij ima lahko negativ učinek tudi na svobodo izražanja. Zato pozivam vse v Evropskem parlamentu, vse politične skupine, da se združimo in podpremo vse človekove pravice. Hvala lepa. Za skupino zelenih, spoštovana Kor Kornelisen. Ena minuta. Hvala lepa. Litva krši pogodbo. In to se ni zgodilo prvič, da bi kršili pravice LGBT. Nekaj moramo narediti v zvezi s tem. V Evropi nimamo sistema vrednot, ki bi bil a la carte. Če nekdo želi biti član Evropske unije, mora spoštovati pravice in to velja za Litvo, Francijo, Nizozemsko in za druge če bi nizozemska želela začeti spreminjati zakonodajo o priseljevanju, bi bilo treba tudi ukrepati. Zelo sem zadovoljna, da je komisija začela s pravno analizo oziroma z analizo zakonodaje in upam, da bo eh, s tem delom nadaljevala, kaj te vsega. Ne sme se zgoditi, da bi žrtve diskriminacije v eni eh, državi morale pravico iskati v neki drugi. Hvala lepa za skupino ECR, gospod Tenok, dve minuti. EU sloni na načelo, da imajo vsi državljani enake pravice in svoboščine. Vsaka država, ki želi postati članica, mora ta načela spoštovati in tudi podpisati. Eh, Eh, konvencije o človekovih pravicah ter listino. To ne velja samo za eh, spolno osmerjenosti. Tu so skupne vrednote in enakost, ampak eh, listina o temeljnih pravicah 12 in 21 člen te listine še dalje jamčita uh, varovanje uh, svoboščin in pa temeljnih pravic tudi na podlagi spolne osmerjenosti. Vendar pa kategorično lahko rečem, da ECR podpira načela tolerantnosti, raznolikosti posod, vendar pa imajo mnogi evropejci tradicionalne poglede v zvezi s spolnostjo, običajno zaradi verskih prepričanj in zato bi morali tudi v primeru LGBT zagotoviti, da tisti, ki želijo povedati drugačna mnenja, lahko to naredijo spoštojoč načelo proste vsega eh, ga, torej svobode govora. Moramo razumeti, to ljudje imajo pravico do svojih pogledov, ampak na institucionalni in pravni ravni pa ne moremo kompromitirati, kompromitirati načela enakosti. Vsi smo enaki in pravne varovalke in individualne pravice eh, so pomembne. Kajti eh, države, kot so Litva so išle iz eh, komunističnega totalitarizma in zato eh, bi se morali eh, opreti temu, da bi pre, preganjali kogarkoli. Komisija bi morala litovsko zakonodajo preučiti in povedati, ali je predlagana zakonodaja v skladu z EU zakonodajo. Tako kot je Simon povedal, čisto možno je, da ta predlog sploh ne bo sprejet, kajti Litva je demokratična država in se zelo dobro zaveda vseh problemov, ki lahko nastanejo po tej razpravi danes tukaj v tej hiši. Hvala lepa, sedaj pa. Za guje NGL, gospod Higgin, za dve minuti. Gospa predsedujoča, predlagani zakon, eh, s katerim naj bi se prepovedalo javno spodbujanje gej odnosov v Litvi, je še en poskus, da se, eh, da se eh, krši pravice teh ljudi v tej državi. To je ironično, kajte to je država, ki je poznala stalinistično diktatorstvo še pred 20 leti. Kako čudno je, da se ta država sedaj eh, znajde v situaciji, ko posnema mnoge eh, kri, eh, kriminalna dejanja iz eh, tistega sistema. Zato pozdravljam pogub eh, stotine eh, gej ljudi in njihovih podpornikov, ki odprto korakajo po vilni. To so naredili maja lani. In grdo je videti reakcije desno usmirjenih politikov na to. Kaj ti vlada v tej državi je? razočara na ljudi, tako kot na Irskem. Tudi, na, eh, tudi v baljskih državah je situacija v gospodarstvu grozna, kajti brezposelnost med mladimi eh, dosega 45 odstotkov in zato se eh, skupino gejev in drugih uporablja kot grešne kozne. To je podobno kot uh, sovražna kampanja proti gejem v Ug uh, Ugandi, kjer pravijo, da so uh, geji nevarni za uh, otroke. To je strup, strupeno obrekovanje in uh, tako uh, zastrupeno tako strop, stropeno govorjenje lahko zavede starše, da na napačen način skušajo zaščititi svoje otroce. Vsega obsojanja vredno je e, to, da morajo mladi v Litvi, ki se soočajo sa svojo seksualnostjo, sedaj to delati v tašnih težkih časih. V EU in Rusiji in v Litvi posod bi morali vsi imeti priložnost. Eh, živeti v miru in v skladu s svojo lastno identiteto. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo nepovezanemu poslancu, gospod Stojanov. homoseksualnih. Ne so sigurni v to, te samo go predpolagati zato tazi situacija mi napolnja malko na Hvala. Ta situacija me spominja na en film, kjer imamo posebno poročilo o lokalni policiji, ki uporablja vedeževalce in obsojeno obsodi še pred, preden storijo zločin. Torej, mislim, da sedaj Litvo obtožate nečesar, kar ni storila. In to je še eno temeljno vprašanje. Dragi kolegi, še leta se bomo srečevali s to težavo in sicer imamo tu različne pravne sisteme in tu imamo različna pravila za različne skupine. Sedaj govorimo o pravicah združevanja. To ni absolutna pravica, tu moramo imeti mirno združevanje ljudi v posebnih okoliščinah, tako da ne bo kršen javni red in mir. Ampak to je izven konteksta tega konkretnega primera, ampak prišlo bo do kolizije prava v prihodnosti in to bo pomemben problem Evropski uniji in mislim, da se bomo v prihodnosti znašli v situaciji, ko bomo morali videti, katere pravice so bolj pomembne. Če bomo širili te tako imenovane človekove pravice zavedno. Hvala. Grazie, ora la parola agli altri. Hvala lepa. Sedaj pa Gremo naprej. Gospa Skrizlevska. Ja, hvala lepa, gospa predsedojoča. Trenutno imamo v Litvi situacijo, ko lahko katerakoli demokratično izvoljena vlada prostovoljno sprejema zakonodajo. Po drugi strani človekove pravice ščiti evropsko pravo in to ščitijo tudi mednarodne konvencije. To je še posebej pomembno takrat, ko pride do kršitve človekovih pravic. Tudi zaradi tega, ker nekdo pripada določeni skupini, določene usmeritve. Parlament je vedno bil proti kršitvam človekovih pravic. In ta osnutek zakona bi lahko omejil tudi svobodo govora zaradi spolne usmeritve. Ti pomisleki so kar upravičeni, kajti v Evropskem parlamentu smo preučevali tudi to, kako so obravnavane nacionalne manjšine v Litvi. Tudi te manjšine nimajo enakih pravic kot vsi drugi državljani. Litva bi morala izpolnjevati določene standarde, ki so določeni v evropskem pravu. Spoštovati bi morali tudi pravice nacionalnih manjšin. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Gospo, gospa Blinkeviče, dve minuti. Hvala lepa. Gospa komisarka, dragi kolegi. Ker je to vprašanje tako občutljivo za mojo državo Litvo, naj na začetku podarim, da mi kot evropska država spoštujemo človekove pravice in svobošne trte vrednote. Obžalujemo to, da pri nas nekateri poslanci sprožijo takšno pobudo, da bi imeli tak zakon in potem se razvije takšna situacija. Prejšnji teden je naš parlament predstavil negativno poročilo o tem predlogu, ki ga sedaj prečujejo v parlamentu pri nas, da bi tu uvedli globe za javno promocijo homoseksualnih odnosov. Seveda je to skladno z mednarodnimi konvencijami in evropskim pravom in to je skladno tudi z našimi določbami. In Tu ne sme biti diskriminacije zaradi spolne usmeritve. Kot piše v Lizbonski pogodbi, moramo spoštovati tudi listne o temeljnih pravicah. Tam je diskriminacija prepovedena, tudi diskriminacija tistih, ki ima drugačno spolno usmeritev. Tudi naša predsednica je obsodila to. Naj rečem, da predlogi sprememb zakona še niso bili sprejeti v našem parlamentu. Naš odbor za človekov pravice v parlamentu bo še izrazil mnenje o predlaganih spremembah in upam, da bo Litva upoštevala te mednarodne kritike in da bo vlada negativno ocenila ta predlog zakona. Tu imamo tudi resolucijo Evropskega parlamenta in naš parlament bo moral imeti politično voljo, da bo zavrnil ta predlog, ki bi kršil človekove pravice in svoboščine, tako da ne bi prišel do diskriminacije zaradi spolne usmeritve. Hvala. Grazie, la parola all'onorevole Romeva Irue. Hvala lepa. Gospod Romeva Irojeda. Ja, mislim, da je bilo precej jasno to sporočilo, ki ga želimo prenesti litovskemu parlamentu, pa ne le njim, ampak tudi vsem tistim, ki se še vedno pretvarjajo, da se pogovarjajo o osnovnih dejstvih. In to je sedaj še bolj pomembno kot kadarkoli. Tu vidimo dvoje, na kar moramo spomniti nekatere kolege, ki to pozabljajo najprej to, da je bila homoseksualnost že deklasificirana kot duševna bolezen. In še nekaj, kar je zelo pomembno. Nobena kredibilna raziskava ne kaže, da izobraževanje otrok o homoseksualnosti to vpliva na spolno usmeritev. To so dejstva. In noben zakon, Noben predlog zakona ne more tomu ugovarjati. Kakšno sporočilo želimo poslati Litvi? Spomniti moramo naše kolege na to, da se izpoh ne smejo niti pretvarjati, da se lahko pogovarjajo o tem. Zato moramo sprejeti to resolucijo in zato moramo podpreti tudi namene litovske predsednice, ki želi to ustaviti. Ne gre le za Litvo, gre tudi za vse tiste, ki še vedno hočejo govoriti o takšnih stvarih. Hvala. Grazie, la parola. Hvala. Gospod Šimanski, minuto imate. Hvala lepa. To je izjemno občutljiva tema v vsakem parlamentu na svetu tukaj gre za zaščito homoseksualnih odnosov, tudi pri nas v našem parlamentu. Ta osnutek zakona je obsojen, preden je bil sploh še sprejet. Ne bi smeli posegati v suveren zakonodajalni proces, ki poteka v eni državi članci. Bolj bi morali zaupati zakonodajnim procesom v Litvi. Pokazati bi morali več razumevanja za tiste poslance v Litvi, ki želijo zaščititi otroke pred agresivno predstavitvijo homoseksualne vsebine. Otroci so pozabljeni v tej razpravi. Vidimo, da ni spoštovanja, ni zaupanja v suverenost parlamenta. In tu ni tudi zaščite otrok, zato ne moremo podpreti tega predloga. Hvala lepa. Mislim, da gospe Hed ni tu, zato bom dala besedo gospe Šenšin. Prosim, minuto imate. Pani predsedujoča, koleženki in kolegi. Gospa predsedujoča, dragi kolegi, Evropski državljani so prepričani, da imajo vsi enake pravice, ampak v nekaterih evropskih državah je stopnja tolerance do spolnih manjšin prešipka. Tu imamo nekatere primere agresije do takšnih manjšin, tu imamo prepovedi javnega kazanja takšnih odnosov in tu imamo tudi ta osnutek zakona v Litvi in potrebujemo isti minimalni nivo zaščite, ko gre za diskriminacijo in ko gre za starost, spol ali mm, za različne druge vrste diskriminacij. To moramo jasno reči. Homofobija se razširja tam, kjer je vira premočna. Recimo tudi v islamskih državah se recimo homoseksualne skaznuje smrtno kaznijo. Tako da moramo spodbujati svoboščine in ta resolucija prav zaradi tega zelo pomembna. Hvala. Grazie. Hvala. Gospa Trautmann, minuto in pol imate. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka, gospe in gospodje. V litovskem parlamentu to sedaj preučujejo, ta upravni zakonik. Na ta način naj bi prepovedali javno promocijo homoseksualnih odnosov. Tu naj bi se borili proti škodljivim učinkom takšne javne promocije javnih informacij. In kako lahko plivamo na to, tudi ko gre za mladoletnike? Tu moramo pozvati k temu, da ta diskriminacija lahko temeli na spolni usmeritvi. Tu vsi vemo, da bi takšno besedilo povzročilo poseg v homoseksualno usmeritev. V parlamentu smo se zauzemali za LGBT. V tem trenutku vidimo tudi zelo agresivne napade proti takšnim homoseksualnim osebam. Gre tudi za kriminalizacijo homoseksualnosti, za takšne pobude, gre celo za pozive k nasilju. In mislim, da ne moramo mladim dati takšne slike. Evropski uniji moramo spoštovati druge ljudi. In po našem mnenju je ta zakon v popolnem nasprotju z evropskimi vrednotami, ki izhajajo iz Evropske listne o temeljnih pravicah in to, kar piše tudi v konvenciji o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Ta zakon nasprotuje tudi temu, kar smo slišali v samo korpusu protidiskriminacij v Evropski uniji naša nacionalna zakonodaja mora iti v smeri več enakosti. Tudi, ko gre za zaposlovanje, izobražovanje ali informacije. Hvala, gospa komisarka, ker boste tu to jasno rekli in rada bi, da bi vse skupine slišale vaše argumente, tudi argumente mojih kolegov in rada bi rekla, da res pozivamo vse kolege, vse skupini, da se pridružijo socialistom, zelenim in liberalcem, ki so želeli oblikovati to resolucijo. Hvala. Grazie, vi prego. Hvala. Prosim, da se držite omejitve. Zaključiti moramo do polnoči. Sedaj pa postopek Catch the Eye. Gospa Zavorska. Pani komisarka, važeni kolegi. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, dragi kolegi. Zakaj se v tem parlamentu pogovarjamo o tem predlogu? ki ga je vložil en poslanec enega parlamenta, ene države članice Evropske unije. Sprašujem se, odkdaj pa mi sploh govorimo nacionalnim parlamentom, o čem se lahko pogovarjajo ali ne. Pri tem zakonu in pri resoluciji ne gre za nekaj, kar bi bilo v veljavi. Gre le za besedilo, ki je še vedno predmet razprave v enem parlamentu ene države članice. Ampak to pa vidimo nekaj, kar bi lahko ogrozilo svobodo medijev. In to je ta zakon, ki jo veljavi na mačarskem, ta medijski zakon. Ampak dogovorili smo se, da bomo dali mačarski vladi več časa, da razmisli o tem in da to mogoče spremeni v prihodnosti. Mislim, da bi morali biti dosledni. Dragi kolegi, počakajmo s to resolucijo do konca razprave v litovskem parlamentu. Hvala. Hvala, gospa predsedujoča. Gospa komisarka, sem iz Litve. Govorimo o resoluciji, ki temeli na enem predlogu spremembe upravnega zakonika. Zakonodajni proces še ni zaključen v našem parlamentu in Evropski parlament skuša poseči v to. V odboru ni potekala nobena razprava. Gotavljam, da smo videli negativna mnenja o tem osnutku zakona, tako da ne moram podpreti resolucije, ker bi to bila pretirana reakcija. Prav tako pa bi rada rekla kolegu Higginsu, da ne govori o ničemer, kar ni sam izkusil, kajti vi primerjate Sovjetsko zvezo z današnjim časom v Litvi, to pa ne razumem, res ne. Hvala. Gospa Tejn. Gospa predsedojoča, komisarka. Evropska konvencija o človekovih pravicah in temeljna listina o eh, temeljnih eh, pravicah Evrope tudi govori o tem, da je prepovedano diskriminiranje na podlagi spolne usmerjenosti, pa tudi Evropska, eh, torej pogodba o Evropski uniji in pogodba o delovanju Evropske unije v ustreznih členih to prepovedujeta. Pozdravljam to, da kolikor vem, je Litva po prvi resoluciji, ki smo jo mi sprejeli leta 2009, se odločila, da ne bo sprejela razprave o takšnem predlogu. Vesela sem tudi, da so eh, parado ponosa, ki so jo najprej prepovedali, potem le dovolili. Mislim, da je to dokaz o tem, da moramo v javnosti govoriti o teh zadevah, še zlasti pa o grožni, dve kazni 200 evrov za tiste, ki naj bi pospeševali zlasti med mladimi razširjenost istospolnih odnosov. Zahvaljujem se komisarki, da je sedaj tako pozno vendarle še prisotna v tej dvorani in na ta način povdarja in kaže, kako pomembno je to vprašanje. Hvala, sedaj pa dajem besedo komisarki Redingovi. Well, Gospa predsedujoča, ugotovila sem, da obstaja splošen konsens med večjimi političnimi strankami glede načela nediskriminacije. Če bi lahko imeli resolucijo, ki bi res povdarila to načelo in uporabo tega načela v nacionalnem pravu, kar je tudi nekaj, obveza nacionalnih držav v odnosu do pravil Evropske unije, ki so jih podprli, potem bi to bil zelo pomemben trenutek. Tisti poslanci, ki so jasno rekli, da tu govorimo o zakonu, ki še ni zakon, ki je le predlog nekega poslanca, to govorijo pravičeno. Ampak Tu bi tudi rada spomnila na to, da je litovska predsednica skupaj z vlado jasno rekla, da je proti takšnim predlogom nekaterih poslancev. In upam, da bomo jutri imeli skoraj da soglasno odločitev o načeljih, ki so prosto sprijeta v 27 državah članicah in to so načela naših evropskih direktiv. To pa je bilo okrepljeno še z listno temeljnih pravicah. Upam, da bo to podarjeno na jutrišnjem glasovanju in to lahko le podprem. Takšno trdno stališče tega parlamenta. Hvala. Grazie, Hvala gospa komisarka. Dva predloga resolucij imamo ob zaključku razprave. Razprava bo potekala jutri ob pol enih. Naslednji